Indiji, predvsem državljani Italije, Estonije in Združnega kraljestva. Besedo dobijo kolegi avtori resoluciji kot prvi gospod Indrek Tarant, dve minuti. Thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod predsedajoči. E, druge skupine pred letom dni niso podporile naše resolucije, ampak bolje pozno kot nikoli in upam, da bo današnja resolucija naredila konec tem incidentom. Zeleni smo bili prvi, ki smo od samega začetka opozarjali na problem estonskih in e, tudi drugih državljanov. Zelo me veseli, da so tudi ostale skupine to prepoznale in hvala vsem kolegom, ki so razumeli eh, vse ta vprašanja. Vsekako lahko računate na mojo podporo, kajti govorili bomo tudi o problemu eh, italijanskih pomorščakov. Hvala tudi kolegom, ki so nam pomagali pridobiti informacije iz Indije. V naši resoluciji ne govorimo o posebnostih indijskega pravosodnega sistema. Mi tu v parlamentu nismo profesionalni diplomati. Naše resolucije morajo odražati dejstva, sicer nimajo pričakovanega učinka. No, kar zadeva člen 2 oziroma točko 2 skupne resolucije, Indija ima 2 milijardi prebivalcev, Estonija le 1 milijon. In če primerjamo velikost obeh držav, so razlike ogromne. To bi torej pomenili, da če bi če hoteli biti sorazmerni, bi morali pripreti 14 tisoč indijskih državljanov. No, ne smemo pozabiti tudi na estonske in eh, britanske pomorščake. To so tudi ljudje in eh, njihova edina želja je priti domov. Hvala lepa, gospod Mario Borgecio. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi naši skupini, ki je danes želela podpreti resolucijo, ki je zavizetnega pomena za Italijo. Eden od pomorščakov je še vedno zaprt v eh, Indiji in eh, v pričakovanju tudi arbitražnega postopka, ki še ni blizu zaključka, eh, se zdi, da bo se skupaj trajalo vse tja do leta 2018 ali še več. Številni govorimo, da je Italija velika država, res je. E, ja, ampak velika država svoje vojake, svoje državljane ščiti, sploh če so zaprti v tujini in e, ta obramba je bila zelo šipka in e, zelo površna. Tako da zdi se, da je evropska moč, moč Evrope še eh, šipkejša. Kje je zdaj ta Evropa? Morali bi se braniti pred ISISom, ampak eh, nismo pa sposobni niti zaščititi dveh vojakov, ki se borita proti kriminaliteti, proti mednarodnemu piratstvu. No in morali bi zagovarjati in braniti tudi nekaj zelo pomenega, namreč eh, njihovo vojaško čast. In eh, zdi se, da je to razlog, zakaj se tako malo trudijo. Namreč zato, ker vojaška čast državljanov Evropske unije ne zanima prav zelo. In tudi to je vidik, ki ga velja upoštevati. Šele zdaj, zelo pozno, so se začeli zadeve odvijati na mednarodni ravni. Evropska unija se zdi, da je zelo nemočna in zelo neučinkovita, glede na dosežene rezultate. Prav tako bi nam eh, moralo, bi nam moralo biti mar za usodo naših eh, pomorčakov in eh, komisija mislim, da mora na novo preučiti celoten kompleks odnosov EU-Indija, začenši z zamrznitvijo kakršnih koli pogajanj z Indijo, vključno z prostorgovinskim eh, sporazumom najživi italijanska mornarica s svojimi pomorščaki. Hvala lepa, gospod Borgecio. Gospa Izabela Adinolfi, ena minuta. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, se upravičujem, ker avtorja ni eh, tu danes in da ne more spremljati te razprave. Evropski parlament se tu ponovno loteva vprašanja človekovih pravic aretacija in obsodba eh, več deset eh, britanskih in estonskih državljanov mm, je zgodba, ki se odvija poleg eh, zgodbe o priprtju dveh italijanskih mornarjev. Na mednarodni ravni bi lahko že vzdavnaj storili več za to, da bi se čim prej eh, rošili in rešili te razmere. Visoka predstavnica Federika eh, Mogherini se mora zato čim prej v to smer tudi aktivirati. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Jeffrey Van Orden. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Ja, najučinkovitejši odziv na piratstvo je uporaba varnostnih sil na krovu, te sile živijo na tako imenovanih eh, matičnih plovilih, to so nekakšne orožarne na vodi, odkudar se jih potem eh, pošle, da pomagajo mm, plovilom eh, v težavah, ki so jih napadli pirati. No in leta 2013 naj bi v indijskih teritorijalnih vodah to plovilo zašlo eh, v to območje in zato so jih eh, sa 14 estonci in šestimi eh, Britanci na krovu odpeljali, pospremili v najbližje indijsko pristanišče in jih tam tudi obtožili. Na koncu koncev so jim celo sodili in jim dosodili pet let zaporne kazni. Vsta čas so torej že zaprti v Indiji. Gospod predsedujoči, seveda spoštujemo suverenost Indije eh, nad eh, svojo ozemljsko eh, celovitostjo in ja, tudi suverenostjo nad njenimi mori. Vemo, da je Indija bila tudi večkrat žrtev napadov tudi iz morja, ampak tu ni šlo za nekakršno nevarnost proti Indiji, ni šlo za nekakšno nasilno dejanje proti indijskim interesom, kvečemo nasprotno, borili so se proti terorizmi ti britanski skonski in drugi državljani so zdaj že dolge mesece priprti in zdaj je pred njimi negotova prihodnost. Tudi njihove družine so v veliki stiski in zato indijske oblasti prosimo spoštljivo, da tem ljudem dovoli vrnitev domov in da se čim prej in čim bolj benigno zadeva zaključi. Hvala lepa. Spremete modri karton gospoda Deve. Izvolite, gospod Deva. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, bi moj eh, prijatelj gospod Van Orden sprejel to misel, namreč, da je dokaj absurdno, da indijske oblasti te ljudi eh, obravnavajo na ta način in na plovilu kapitan odloča, kaj bo plovilo naredilo. Kapitan je dejal, da bodo šli po gorivo v Indijo in seveda je ekipa na krovu ubogala ukaza kapitana. Če ne bi, bi zaradi upora eh, lahko ustrelili. In očitno v Indiji ne razumejo razlike med nekom, ki izpolnjuje ukaze in eh, nekom, ki daje. Ja, moram reči, spoštovane gospode, da ste zelo dobro to povedali in da ja, gre tu za zelo nediskriminatorno uporabo prava in nediskriminatorne aritacije. In dejstvo je, da ljudje, za katere gre, sami v bistvu nisi storili ničesar, kar bi predstavljal kršitev pač bili so eh, žal žrtev okoliščin, na katere niso imeli vpliva, kot je kolega dejal, in iz vseh teh razlogov pozivamo k čim prejšnjemu zaključku te zgodbe. Hvala lepa. Besedo dobi gospod eh, Tune Kelam, dve minuti. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Rad bi se zahvalil gospodu Van Ordno za zelo konstruktiven in uravnotežen pristop pri pripravi besedila te resolucije. To ni bilo enostavno, to je bilo zapleteno, ampak mislim, da smo vendarle prišli do dobrega zaključka. Prav tako bi rad izrazil svoje sočutje z obema italijanskima mornarjema. Eh, ki ste tudi v težkem položaju. Večina kolegov je menila, da bi morali njun primer ločiti od eh, ostalih, o katerih danes govorimo. Danes eh, je tu govora o usodi in prihodnosti 20 evropskih državljanov, 14 estoncev, 6 britancev, ki so bili vključeni v protipiratske operacije in njihovo plovilo so pridržali oktober 2013, tako dolgo nazaj že. In kaj je zanimivo? Niso bili obtoženi eh, obroženega napada, nezagonite trgovine ali ropa. 20 evropskih državljanov so obsodili zaradi vstopa v teritorijalne vode Indije z orožjem na krovu in eh, da so kupovali gorivo iz nepoblašenih virov. To je vse. Mislim, da bi človek sicer lahko razumel, da traja nekaj mesecev, da se ta zadeva razreši, ampak naši sodržavljani že dve leti in pol čakajo. Eno indijsko sodišče jih je oprostilo, drugo sodišče pa jih je obsodilo na pet let eh, zaporne kazni. Danes eh, nismo tu zato, da postavljamo pod vprašaj pravni sistem ali pa suverenost Indije, ampak gre za to, da v ozračju medsebojnega spoštovanja in prijateljstva vendarle razrešimo situacijo, brezupno situacijo 20 mož, ki so že več kot dve leti stran svojih družin. In mislim, da je zagovarjanje temeljnih pravic evropskih državljanov nekaj, kar nikakor ni izredno. Gre za jasno pravico poslancev v parlamentu, da izrazimo zaskrbljenost zaradi usode naših državljanov. Zaščita naših državljanov nikoli ne more biti podrejeno diplomatskim urnikom. Hvala lepa. Besti dobi gospod eh, Urma Spajet. Hvala lepa. 14 estonskih in 6 britanskih državljanov, evropskih državljanov, je v zelo ne dobrodošli situaciji v Indiji, zdaj že več kot dve leti, potem ko so jih oprostili vseh obtož pri 2014, je prišlo do pritožbe na odločitev in eh, prejšnji teden so vseh 20 obsodili na pet let stroge zaporne kazni. Šok za nas vse. In eh, namen te resolucije je, da opozorimo Indijo in tudi Evropsko unijo na to vprašanje, da se poišče pozitivna rešitev za ta primer. Razumemo pomisleke Indije in občutljive občutljivost Indije. Ampak tudi Indija mora razumeti naše stališče. Ti možje so bili boj proti piratstvu in eh, varovalne ekipe na krovu so edini učinkovit eh, ukrep proti piratstvu. Zdaj pa so ti ljudje, samo zato, ker so pravili svoje delo, pristali v zaporu in eh, so dali stran od svojih držav. Indijo prosimo le, da tem ljudem dovoli odhod domov. Hvala lepa. Gospod eh, Pier Antonijo Panceri, ena minuta. Ja, v prvi vrsti, gospod predsedujoči, bi si želel, da birokratske omejitve tu odpravijo eh, določene težave. Zdaj v resoluciji je v naslovu govora o italijanih, ampak eh, v vsebinskem delu pa nikako ne, kaj ti ta Eh, tisti del, ki je govoril o italijanskih eh, pomorščakih, je bil črtan. Tako da mislim, da je pomembno spremeniti tudi naslov, ker ti um, očitno komunikacija ni bila najbolj jasna. Danes namreč govorimo zgolj o uh, varnostnikih, ki so varovali uh, omenjeno ladjo, 14, 14 stoncev in 6 britancev. Tu ne gre za nikakršno dejanje proti Indiji, to je država, ki jo spoštujemo, ki ima zelo dolgoletno demokratično tradicijo, ampak gre za protislovnost eh, pravosodnih odločitev in pomembno je, da se tudi pridržane obravnava v polnem spoštovanju človekovih pravic. Pomembno je, da se najde pozitivna rešitev za nastalo težavo. Hvala lepa, gospod eh, Panceri. Zdaj prehajamo na predstavnike poti skupin. V imenu skupine ELS, gospod Stanislav Polček, ena minuta, izvolite. Pane predsedo, jaz sem presvedčen, zredem ke všem informacijam, ki ste jih. Hvala. Eh, glede na vse informacije, sem prepričan, da eh, evropski državljani in mornari niso predstavljali nikakršne nevarnosti za Indijo. V vseh teh mesecih in letih bi situacijo že lahko razrešili. Hmm. In uh, zato se mi zdi pristop Indije povsem nespremljiv. To je v nasprotju uh, s postopanjem Evropske unije. Med leti 2010 in 2013 je EU skrbila tudi za indijski razvoj, nudila je sredstva, predvsem na področju skupnega načrtovanja. 470 milijonov evrov je bilo namenjenih eh, za to, eh, tudi za področje zdravstva in druge sektorje. In zato mislim, da bi morali ponovno razmisliti o našem pristopu. Ne bi eh, smeli več dobavljati materijala in pomoči režimom, ki ravnajo tako. Hvala v imenu skupine socialistov. Bo zdaj spregovorila gospa Mariju Lauristin. Izvolite. Najraje si stoja. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegi. Vesela sem, da so danes vse politične skupine soglasno pokazale solidarnost do teh mornarjev. Njihova usoda nas vse zelo skrbi. Predvsem v Estoniji smo zaskrbljeni. Nismo pa zaskrbljeni samo zaradi usode estonskih državljanov, ampak tudi zaradi usode britanskih in italijanskih državljanov. Veliko govorimo o solidarnosti, o solidarnosti evropskih držav članic pri velikih stvarih, ampak solidarnost je resnična takrat, ko eh, jo izvajamo tudi v primeru posameznikov. In odločitev, ki smo jo danes prejeli, je simbolične narave, kaže na to, da vsak državljan EU lahko verjame v EU kot v braniteljico solidarnosti in vsakega posameznika. Vsak državljan je enak in si zasluži podporo EU. Hvala. Gospod Deva v imenu skupine EKR, za eno minuto izvolite. Hvala. Rad bi izpostavil, da eh, nimamo tukaj eh, kvalificirane večine, nimamo kvoruma. No, odzval sem se prej na govor gospoda Van Ordena. To, kar se dogaja v Indiji, res ni sprejemljivo. Moramo pa Indijcem pomagati, da bodo modernizirali pravni sistem. Več kot dve leti so ljudje že zaprti, brez vsake finančne pomoči. Nekateri med temi pomorščaki so tudi bolni. In indijske oblasti so rabile dve leti, da je to prišlo pred sodišče. Določeni primeri v Indiji trajajo tudi 20 let. Država ne more biti demokratična, če ima tak pravosodni sistem, ki sploh ne deluje pravilno. In mislim, da bi Indiji morali pomagati eh, modernizirati njene pravosodne strukture. Hvala. Thank you. Hvala. V imenu skupine Alde bo zdaj spregovorila gospa Jana Tom za eno minuto. Izvolite. Hvala. Estonski mornari so soočeni s hudimi težavami in to kaže, da bi se vsak evropski državljan lahko znašel v podobnih težavah. Indija je največja demokracija na svetu, pogosto to trdimo, ampak uh, ne moremo pozabiti na to, da eh, je treba tudi ščititi človekove pravice in pravico do poštenega sojenja. Sama ne moram eh, soditi o indijskih postopkih, ampak po mednarodnem pravu so bili ti postopki predolgi. Estonski državljani in drugi državljani so v tem času v zelo zapleteni situaciji. ti eh, pomorčaki so morali vzeti tudi določena posojila za eh, vse stroške, s katerimi so se soočali v teh dveh letih in pol in tudi njihove družine so v težkem položaju. Mi moramo eh, dati jasen signal in narediti vse, da bo diplomatska pomoč na voljo vsem. Hvala. Gospod Jonathan Arnold v imenu EFDD. Izvolite. Zelo spoštujem Indijce in indijsko vlado. Spoštujem suverenost Indije in tudi eh, priznam, da je ta situacija zelo težavna in neobičajna. Ne smemo spodkopati dobrih odnosov med Indijo in Združenim kraljestvom in v tem sodelovanju mislim, da je primerno, da podamo prošno Indiji, Indija je bila upravičeno zaskrbljena zaradi orožja na ladjah, eh, še posebej po dogodkih v Mumbaju leta 2008. Ampak kolikor lahko rečem, britanski državljani, eden je tudi iz mojega okrožja, tudi imajo eh, upravičeno mnenje eh, v zvezi s tem. Menijo, da so delovali po zakonu, borili so se proti piratom, delali so za ameriško podjetje. Mislili so, da ne delajo nič v nasprotju eh, z najboljšim interesi Indije ali pa proti zakonu. Prav tako niso eh, vedeli, da je bilo orožje nezakonito pridobljeno. Eh, sprašujem se, v kakšnem interesu je ta njihova zaporna kazen. Zato pozivam Indijo naj izpusti estonske, italijanske in britanske državljane, ki so se znašli v situaciji ne po svoji krivdi. Hvala. Um, Postopek pritegnite pozornost predsedujočega, gospod Kaputo. Hvala, gospod predsedujoči. Eno leto je že od tega, ko smo z veliko večino sprejeli resolucijo italijanskih mornarjih, ki so jih 2012 eh, pridrž, pridržali v in, Indiji. Um, sedaj bo sledilo zaslišanje v Den Haagu in zato jih nismo vključili v to resolucijo. Eh, dobro bi bilo, če bi se govorilo o tem, kaj ti eh, to naj se ne interpretira kot znak šibkosti Evrope. V resoluciji, ki smo jo sprejeli, svoj čas smo rekli, da je to pridržanje brez obtožbe huda kršitev človekovih pravic za italijanske mornarje in druge evropske državljane, eh, ki so pridržani v Indiji, se mora zauzeti Evropska unija. Pričakujem si več odločnosti in Indija mora videti, da bo vsaka odločitev, ki jo bo sprejela, vplivala tudi na odnose z Evropsko unijo. Hvala, gospod Ivan Jakovčič. Hvala, gospod predsedujoči. Vem, da se zelo trudite in da eh, vsakega nagovorite v svojem jeziku, ampak če prosim, eh, da ne uporabite besed, besede zamjenik za nas Hrvata. Eh, zastupnik bi bila prava beseda. In zato vas prosim, da me nagovorite z besedo zastupnik. To, kar želim poudariti, je absurdnost v tej situaciji in sicer, da so ljudje hoteli ščititi sebe in druge v protipiratski pravzaprav v protiterorističnih dejanjih in potem so sami nastradali in sicer na najslabši možni način. Uh, tako, da mm, bodo morali ostati mogoče pet let v temni celici, če ne bomo uspešni z diplomatskimi akcijami. In zaradi kontraproduktivnosti je treba vprašanje italijanskih mornjarov izločiti iz eh, naslova, kaj ti v resoluciji sploh ne omenjamo. In mislim, da ni dobro, če so navedeni, kaj ti na drugačen način. Um, se jim želi pomagati. Obstaja načrt, da se jim pomaga drugače. Hvala, gospod zastupnik, <laughs> gospod Jakovčič. Zdaj pa Kristina Morva, izvolite. Köszönöm szépen, bár az úgynevezett. Hála, predsedujúci. Sama sem med euroskeptičnimi eh, poslanci. Eh, ampak eh, sem tudi odvetnica v kazensko-pravnih zadevah in kadarkoli je zaprt kak evropski državljan v tretji državi, ki je daleč od EU, takrat Evropska unija vedno skuša tega državljana zaščititi in tega sem vesela. To je dodano v običajni konzularni eh, zaščiti, ki jo posamezniki v tujini uživajo. Moram pa povedati nekaj gospodu Devi. Ne strinjam se z njim, da bi mi morali Indijo učiti o uh, zapornih kaznih. Med uh, mojimi uh, državljani je tudi Švan Beke, ki je v priprtju v Romuniji tri mesece je že priprt in romunske oblasti še niso zagotovile nobenih dokazov. Je pa odrezan od eh, sveta, tudi od vseh svojih eh, sorodnikov. In eh, to priprtje je že del njegove kazni. Uh, Gospa Morva, ali sprejmete modri karton? Da. Gospod Deva, izvolite. Ali gospa Morvaj sprejema to, da v modernih časih eh, zapreti človeka za dve leti brez eh, vsakega sojenja ni sprejemljivo? Dve leti je trajalo, da so oblasti organizirale sojenje, ti ljudje pa so bili vsa čas zaprti. In res je tudi to, da če ti mornari ne bi izvajali ukazov svojega kapitana, bi bili ubiti in kaznovani. Mislim, da bi morali samo eh, postopke na sodišču začeti prej. Strinjam se z gospodom Devo, da je nesprejemljivo, da ljudje ostanejo priprti dve leti Več kot preveč časa je bilo, da bi se proces proti njim eh, začel. Želela sem pa povedati tudi to, da imamo tudi znotraj Evropske unije podobne probleme in to je enako nespremljivo. V zvezi s tem pa tudi moramo nekaj storiti. Hvala. Ali sprejmete naslednji modri karton, gospa Morvaj? Gospod Fronzulika vam, ga, vam želi zastaviti vprašanje. Izvolite. Uh, Draga kolegica Morvaj, rekli ste, da ste odvetnica v kazenskih zadevah, pravnica in govorili ste o Mačaru, ki je zaprt v Romuniji. Ali veste, uh, kaj se mu očita? Poleg tega pa obstaja tudi sporazum med Mačarsko in Romunijo kot dvema državama članicama EU glede sodelovanja v tovrstnih zadevah. Mislim, da stvar ni primerljiva s tem, da je nek evropski državljan zaprt v Indiji. E, Povsem se zavedam, da je mađarski državljan obtožen tega, da je skušal izvesti teroristično dejanje. Te obtožbe so zelo resne. Priprt je zdaj tri mesece in romunske oblasti niso še eh, poskrbele za nobene dokaze proti temu posamezniku. Ne glede na to, kako resna je ta obtožba, pa bi v Evropi priprta oseba morala imeti pravico, da ohrani stike s svojo družino. E, eh, kaj ti Eh, tako priprtje ni del kazni. Zdaj pa besedo dobi komisar mm, Mimica. Hvala. Zahvaljujem se vsem za vaše prispevke k tej razpravi. Ta razprava je tudi privedla do resolucije Evropskega parlamenta. Strinjam se eh, s skrbmi, ki ste jih izrazili mnogi med vami dve leti negotovosti sta prispevali k agoniji vseh, ki so udeleženi. Mi situacijo uh, varnostnih uh, služb oziroma teh posameznikov iz uh, Estonije in Velike Britanije redno spremljamo, gre za evropske državljane. In večkrat smo govorili o tej stvari tudi z indijskimi sogovorniki, predvsem v zadnjih nekaj mesecih ta primer negativno uh, vpliva tudi na globalni boj proti piratom. Zdaj, ko bi eh, mednarodna skupnost morala krepiti sodelovanje na tem področju in se boriti proti novim grožnjam. Pred kratkim smo izvedeli, da je sodišče Tamil Nadu eh, obsodilo te ljudi na petletno zaporno kazen in nasprotovalo nižjim sodiščem, ki so jih oprostile. Zdaj bo prišlo do pritožbe na to odločitev in to so nepričakovane novice. Naj eh, povsem podpišem to, kar je rekla zunanja ministrica Estonije. Z človeškega vidika sem upala na eh, pozitiven izid, ampak glede na to sodbo. So se bomo še naprej borili za to, da se ti možje vrnejo domov. To je rekla eh, ministrica iz Estonije. Čim prej moramo najti rešitev. Povezovali se bomo še naprej z estonskimi in britanskimi oblastmi v naslednjih mesecih in v naslednjih fazah tega sodnega postopka. Imamo pa tudi primer dveh italijanskih marincev. Spoštujemo vsebino resolucije Evropskega parlamenta, o kateri bomo danes glasovali. Želim pa povedati, da je treba najti čim prejšnjo rešitev za te probleme. Evropska unija vse čas sproža to temo eh, v zadnjih štirih letih, že eh, ko govorimo z indijskimi sogovorniki. Vedno si prizadevamo za hitro in soglasno rešitev v spoštovanju mednarodnega prava. Spoštovanje mednarodnega prava pomeni, ne samo, da se spoštujejo konvencije Združenih narodov o pravu na morju, ampak da se spoštujejo tudi konvencije Združenih narodov o človekovih pravicah. Odločitev, da se začne mednarodna arbitraža v okviru uh, eh, uh, eh, klauzule, je v skladu z mednarodnim pravom in je tudi korak v pravo smer. Uh, Lahko ste prepričani, da bomo situacijo spremljali še naprej, ko gre za vse evropske državljane priprte v Indiji. Koordinirali bomo tudi nadaljne ukrepe skupaj z državami članicami. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Prejel sem eh, tri predloge resolucij, zaključujem razpravo, glasovanje pa bo na vrsti takoj